Pozdravljam med nami predsednika računskega sodišča Silvo Caldeira in mu takoj tudi predajam besedo. Izvolite. Draga predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gospod komisar. Veliko čast mi je, da lahko temu parlamentu predstavim letno poročilo o izvajanju proračuna Evropske unije za leto 2011. Začel bom z glavnimi sklepi. Računi iz leta 2011 prikazujejo finančno pozicijo Evropske unije, rezultate njenega delovanja in transakcije za to leto. Prihodki in obveze za plačila so bili brez materialnih napak, ampak plačila so bila ponekod napačna. Pogostost napake je bila 3,9 odstotka za celotni proračun. Za leto 2010 je bil ta podatek podoben, 3,7 odstotka. Preprosto povedano, je sodišče našlo preveč primerov slabe rabe in neučinkovite porabe sredstev EU. Takšno sporočilo je letno poročilo podalo tudi v prejšnjih letih. Kljub temu, da je ocenjena pogostost napak upadla v zadnjih letih, lahko EU še vedno izboljša učinkovitost in ciljno usmernost uporabe sredstev v številnih programih in schemah. Nadzorni sistemi, ki jih je sodišče pregledalo, so le delno učinkoviti in ne izkoriščajo polnega potencijala za preprečevanje, zaznavanje in popravo napak. Dve področji, kjer je bilo največ napak, sta razvoj podeželja, okolje, ribištvo in zdravje, kjer je stopnja eh, oziroma pogostost napake 7,7 odstotke in pa področje regionalne politike, energije in prometa, kjer je pogostost napake 6,0 odstotka. Na teh področjih na vseh področjih, kjer imamo deljeno upravljanje, imajo nacionalni organi najpomembnejše obramno vlogo pri zaščiti finančnih interesov državljanov in državljank. Ampak sodišče je našlo veliko napak pri nadzoru. Naprimer, pri večini transakcij na področju regionalne politike, kjer je sodišče našlo težave, so imele države članice in njihovi organi na voljo ustrezne informacije za zaznavanje in preprečevanje vsaj nekaj tistih napak pred zahtevom, zahtevkom po povračilu sredstev strani komisije. Sodišče je našlo podobne težave na področjih, ki jih upravlja komisija, naprimer na področju raziskav in drugih notranjih politik, kjer je bila pogostost napake 3 odstotke generalni direktori komisije so prav tako našli visoko pogostost napake na področju razvoja podeželja, kohezija in raziskav. Ocena neregularnosti je sedaj povečana iz 400 milijonov evrov leta 2010 na 2, 2 milijardi evrov 2011. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, veliko napredka smo že dosegli, ampak pot pred nami je še vedno dolga, če želimo zagotoviti ustrezno finančno upravljanje na vseh področjih proračuna EU. Veliko težav, ki smo jih identificirali v preteklosti, še vedno ostaja, mogoče v manjši meri sicer. Dejstvo je, da sodišče ocenjuje pogostost napake za trenutni proračun EU na ta način, da ugotavlja, da sprememba pravil in okvirja dejansko povzroči napredek. Sedaj, ko imamo na mizi nove zakonodajne predloge, imamo ogromno priložnost, da izboljšamo okvir in zapolnimo vrzeli. Že dolga leta sodišče prosi za preproste scheme z jasnimi cili, ki jih lahko preprosto ocenjujemo in ki imajo ustrezne nadzorne mehanizme. In to letno poročilo ponovno potrjuje to sporočilo. Države članice in ta parlament morajo sedaj doreči boljša pravila za to, kako porabljamo denar EU. Države članice in komisija pa morajo ustrezno izvajati ta pravila. Proračun EU bi lahko uporabljali bolj učinkovito, zato, da bi državljanom in državljankam ponudili večjo dodano vrednost. Sedaj, ko razmišljamo o novih zakonodajnih predlogih za naslednji eh, finančni okvir, evropske institucije in države članice pripravljajo nove evropske sisteme, mehanizme in sisteme upravljanja na drugih področjih, ki se nanašajo na finančno upravljanje, naprimer nadzor finančnega sistema in pa koordinacija fiskalnih in ekonomskih politik. Uspeh teh pobud bo odvisen tudi od zagotavljanja ustrezne demokratične legitimnosti in odgovornosti. Sodišče meni, da je potreben javni nadzor da je potrebna revizija javnih sredstev in to je pomemben element Evropske unije, ki ga moramo varovati. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, zagotavljanje krepkih javnih financ ni bilo nikoli tako pomembno za EU kot sedaj. Sodišče je zavezano k temu, da bo prispevalo po svojih najboljših močeh, da Evropska unija doseže ta zelo pomembni cilj opravljali bomo naše delo in še naprej pripravljali letna poročila, o katerem sem govoril danes. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa dajem besedo spet komisarju Šemeti. Izvolite. Thank you, Mrs. President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predsednik Kaldera, gospod poročevalec, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani predstavniki računskega sodišča. Letno poročilo računskega sodišča je bilo pripravljeno v tem zelo pomembnem času, ko zakonodajni in proračunski organi pripravljajo zadnje sklepe in scheme za večletni finančni okvir. Postopek razrešnice je pripeljal do predlogov za nove mehanizme. Veliko je reform, ki se osredotočajo na dodano vrednost Evropske unije, ki se osredotočajo na poenostavljanje. Okrepiti je potrebno odgovornost vseh finančnih akterjev v tem sistemu. Ustrezni mehanizmi za stroškovno učinkovitost so sedaj del vseh programov EU. Na ta način bomo lahko odpravili napake in zapolnili vrzeli, ki jih sedaj odkrivamo. Na začetku meseca smo imeli predstavitev poročila v odboru za proračunski nadzor in poslanci in poslanke so se vprašali, kaj bi lahko naredili, da bi okrepili delovanje tega sistema. Moram dejati, da ste v parlamentu v veliki meri že prispevali k doseganju te cilje. Pogostnost napake je padla z 3,7 leta 2006, se je povečala na 3,9 leta 2011. Zakaj? Zaradi priporočil, ki ste jih dali komisije. Zato je ta konstruktivni dialog tako pomemben. Izboljšave nove finančne uredbe so bile zelo pomembne in jih ne bi mogli doseči brez tesnega sodelovanja med obema institucijama. Sprejeti moramo tudi druge predloge v sklopu so zakonodajalskega eh, postopka, naprimer, del, postopka, naprimer deljeno odgovornost. Evropski parlament ima pomembno ulogo pri spodbujanju ustreznih finančnih načel. Potrebno je ukrepiti in vzpostaviti ustrezen pravni okvir, ki bo zagotovil spoštovanje ustreznih načel dobrega delovanja. Sedaj imamo veliko priložnost, da si ogledamo, kaj lahko naredijo države članice, zato da povečajo obseg programov pod deljenim upravljanjem. Vse akterje torej pozivam, da pripravijo razprave z državami članicami in v državah članicah o teh pomembnih temah. Naj podam nekaj komentarjev o letnem poročilu računskega sodišča za leto 2011 petič zapored je računsko sodišče podalo nekvalificirano pozitivno mnenje o letnih računovodskih izkazih EU. Leta 2011 so vsa plačilna stabilna, če jih primerjamo z letom 2010, smo pa imeli večjo stopnjo transakcij. Obveznosti in dohodki ni, niso bili napačni, tam ni napa materialnih napak, enako velja za razvoj, širitev in druga področja. Večja je pogostnost napake za razvoj podeželja. Sedaj bomo poskušali ugotoviti, odkot te napake izvirajo in jih na to odpraviti v sklopu trenutnih in pa prihodnih finančnih obdobij napaka za splošne, splošne politike se povečala za približno 3 odstotke. Poskušali bomo rešiti te težave, vsaj kratkoročno. Dolgoročno pa bo obzorje 2020 zagotovilo dodatne poenostavitve in manj napak. Kohezijska politika. Pogostnost napake se je tukaj zmanjšala iz 7,7 odstotka leta 2010 na 5,1 e, e, odstotka leta 2011. Poročilo sodišča jasno kaže, da je pred nami še veliko dela. Komisija se bo pri nadzoru in pomoči osredotočila na tista najbolj tvegana območja, najbolj tvegane partnerje. Jasno bomo nadzirali in upravljali programe, ki so pod našo neposredno odgovornostjo. Ampak tudi države članice morajo prispevati. Glede na sodišče je več kot 60 odstotkov napak v regionalnem skladu in več kot 70 odstotkov napak v, na socialnem skladu in tukaj lahko naredimo še veliko. Komisija noče prenehati z delom na tem področju. Še naprej smo prizadevali za manjšo pogostost napake. Ampak sprejeti moramo pravo perspektivo. Komisija je tista, ki zagotavlja interese Evropske unije. Napake, ki jih je identificiralo sodišče, ne vodijo k veliki izgubi denarja ali goljufiji. Če upoštevamo večletno dimenzijo programov in različne preventivne ter korektivne mehanizme, ki jih imamo komisija je identificirala 1,8 biljona, 1,84 biljona evrov. Tudi če upoštevamo sredstva iz drugih let, vse to predstavlja 1,4 odstotka plačil leta 2011. Ta vsota še ne vključuje tistih sredstev, ki so jih odkrila in vrnila države članice po lasnih eh, revizijah. Komisija si bo prizadevala za pridobivanje bolj učinkovitih, bolj zanesljivih podatkov iz držav članic, tako da bomo naslednje leto lahko pripravili jasnejši pregled izvajanja programov na ravni EU in na ravni držav članic. Glede na priporočila razrešnic je komisija sprejela jasne ukrepe za preprečevanje napak. Na področju kohezije se je komisija, leta, se je komisija odločila, da na področju kohezije z, eh, prepreči 105 plačil v skupni vrednosti 2,75 milijarde evrov. Ta mehanizem bomo uporabljali tudi v prihodnosti, v leta 2014 naprej, vsaj upamo, bomo imeli tudi mehanizem za neto korekcijo, ki bo deloval znotraj vseh programov z deljenim upravljanjem. Komisija ve, kakšne obveznosti ima. Še naprej si bomo prizadevali za boljše rezultate v interesu državljanov in državljank, davkoplačevalcev in davkoplačevalk. Sprejeli bomo vse ukrepe za to, da bomo zapolnili vrzeli, ki jih je odkrilo sodišče in da bomo tesno sodelovali z organom za razreševanje na tem področju. Uloga sodišča je izjemno pomembna. Mi pa moramo prevzeti našo odgovornost v sklopu deljenega upravljanja. Tekom trenutnega predsedstva in naslednjih predsedstv bomo tesno sodelovali z vsemi akteri, da bi dosegli te cilje. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dajem besed predstavnikom političnih skupin, začenši z Evropsko ljudsko stranko. Gospod Piper, za dve minuti izvolite. Ja, dank, Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, gospod predsednik računskega sodišča. Kljub vsem napredkom, ki izhaja iz poročila računskega sodišča, to še ne pomeni, da smo brez skrbi. Da smo Pogostost napake se viša. Leto 2011 je že drugo leto zapored, ko se je to zgodilo. Še posebej nas skrbijo napake pri razvoju podeželja in pri, skladu, eh, pri kohezijskem skladu. 62 odstotkov napak, ki jih je računsko sodišče ugotovilo, bi morale ugotoviti že države članice in to je zelo zaskrbljujoče. Ta stopnja pa še raste, oziroma ta pogostost pa še raste. Tako zaupanja ne bo. In Tudi eh, tega ne pozdravljamo, da računsko sodišče ne pripravlja statistik glede na posamezne države članice. Iz tega izhajajo tri zadeve. Prvič, vedno bolj mi je jasno, da lahko sredstva Evropske unije pretakamo samo v ustrezne organe, ki so odgovorni. Ko govorimo o strukturnih skladih, o skladih za razvoj podeželja, kmetijskih skladih, je jasno, da samo kadar se evropska zakonodaja izvaja na pravilen način, lahko eh, nekomu damo sredstva. Brez ustreznega upravljanja sredstev ne bo. Druga posledica. Pogostost napake bi morali um, pripraviti razpredelnici po posameznih državah. To je jasno. Danes je čas, ko se Evropska unija bori za zaupanje in takšne napake niso dober signal. Tretjič, parlament mora biti tu več kot le uh, nek arbiter med komisijo in računskim sodiščem. Večjo vlogo je mora imeti. Se pravi, govorimo o kmetijski politiki in o strukturni politiki. Dve zelo pomembni področji znotraj proračuna. Ampak ali ima parlament sploh zmogljivosti, da bi preverjal te napake? Komisija, računsko sodišče, OLAF, to so uigrane strukture, uigrane ekipe, ki morajo storiti več. In tako Torej, če se bo to zgodilo, bo lahko tudi parlament korektno odigral svojo vlogo. Hvala. Grazie per il gruppo SD, l'onorevole Gaia per... Hvala, gospod Gajer, za, za skupino socialistov. Dve minuti. Najlepša hvala, predsedojoča, spoštovani gospod predsednik Kaldera, eh, spoštovani gospod komisar Šemeto, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se računskemu sodišču za predložitev letnega poročila. To je naše najpomembnejše orodje v postopku podeljevanja razrešnice proračuna komisije. In še enkrat se zahvaljujem za res pregleden in kakovosten, eh, kakovostno poročilo. V poročilu je 18 krat zapisano, da lahko komisija dobi um, stotstotno podporo glede njenih postopkov. Kolega Piper je to tudi izpostavil. Sicer v poročilu zaznavamo, da je stopnja oziroma da je pogostost napake vedno večja in to je zaskrbljujoče. Kolegice in kolegi, to je tudi sporočilo za Evropski svet, ki, se, ki se bo sestal danes večer in bo razpravljal o prihodnem evropskem proračunu 2021-2027. stanje v državah članicah, dodatni postopki, vrčevalni postopki v državah članicah bodo vplivali tudi na pripravo evropskega proračuna. Kdor si želi boljšega zapravljanja, better spending, ne pom, eh, mora zagotoviti ustrezna pravila. In tudi doma v državah članicah, kot so naprimer Združeno kraljestvo, Nizozemska, morajo storiti svojo domačo nalogo. Pri poročilu za leto 2011 nas skrbi, da so se številke v določenih delih proračuna zelo poslabšale, naprimer na področju raziskav. To je del proračuna, ki ga komisija neposredno upravlja in tu se je pogostost napake podvojila iz 1,7 na 3,4 odstotka. Od pristojne komisarke moramo zahtevati, da se potrudi in zmanjša pogostost napake. Pri skupni kmetijski politiki je bila pogostost napake do sedaj okoli 2,5 odstotka. Zdaj pa smo videli, da se je to zvišalo na 7 odstotkov. To je neverjetno. Izdatki na področju kmetijstva so tisto področje, kjer je pogostost napake najvišja. Države članice morajo s svojimi predlaganimi projekti seveda prejeti več sredstev, ampak zaenkrat je to povezano z vedno višjo pogostostjo napake. Tega pa ne smemo dovoliti. Komisar Čijološ in predstavniki držav članic morajo poskrbeti, da se tudi področje kmetijstva upravlja na boljši način kot naprimer področje regionalne politike. Številke iz poročila so visoke, ampak zdi se mi, da vseeno trend gre v pravo smer. Akcijski načrt iz leta 2010 ki ga je pripravila komisija, je dokument, ki ne bi pripomogel k zmanjševanju tega trenda. Komica, komisar Čiološ bi moral poleg tega oblikovati tudi dodatne pobude. Tudi v regionalni politiki pa lahko izboljšamo še marsikatero stvar. Želimo si neustrezne, neučinkovite programe črtati. In če države članice ne more zagotoviti ustreznega nadzora in kakovostnega zvanja postopkov, potem sredstev pač ne bo. Če države članice same odkrijajo napake v postopkih, potem lahko eh, to pozdravimo. Če pa jih odkrije računsko sodišče naknadno, potem pa to ni dobro. In zato smo vsi skupaj, tudi mi, kot parlament odgovorni Evropski komisiji. Hvala lepa in sedaj v imenu skupine Alte, kolega Čacimakakis, za dve minuti vam dajem besedo. Najlepša hvala, predsedujoča, predsednik Kaldera, spoštovani komisar. Najprej se želim zahvaliti računskemu sodišču za zelo dobro delo, ki ga opravlja vsako leto. Evropski doklubačevalci so vam hvaležni. Gospod Kaldera, računsko sodišče je za Evropski parlament še vedno dober partner, kajti mi skupaj podeljujemo različnico Evropske komisiji. Lani ob enakem času sem komentiral vaše poročilo za leto 2010, ampak takrat nisem bil optimističen. Danes sem lahko nekoliko bolj, ampak še vedno je nekaj negativnih dejan, eh, podrobnosti. Pogostost napake je letos 3,9 odstotka, kar je sicer boljše, kot je bilo to predlani, ampak še vedno je ta stopnja previsoka. Sicer ne vem, kako bi lahko te podatke um, postavili v ustrezen kontekst, ker ti evropske države vedno več vrčujejo, vedno bolj vrčujejo. V dokumentih, poročilih, ki ste jih pripravljali v preteklih letih, lahko vidimo, da se eh, dogaja napredek. Direkcija oziroma generalni direktorat Empel in pristojni komisar um, sta bila najbolj učinkovita na področju um, odkrivanja napak. To je zmanjšanje, torej opazili so zmanjšanje 2,2 odstotka. To je dobro in upam, da bo tudi komisar Šemeta upošteval um, dobro delo tega, te direkcije. Skupaj s parlamentarnimi kolegi pa vas želimo opomniti še na naslednje. Sredstva, ki so se izplačala ki so bila neupravičeno izplačana, morajo biti vrnjena in upam, da boste to zagotovili. Ko, kot poslanci smo si lahko pogledali poročilo v podrobnost, torej zelo podrobno in upam, da boste lahko res spremenili um, najbolj uh, v nebo upijoče številke. Kolegu Gajerju ki spremlja eh, podelitev odrešnice za letošnjo leto, želim, da eh, se delo še bolj posvetite, tako da bo postopek še boljši. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Beseda v imenu skupine zelenih dajem kolegu Stajsu za minuto in 30. Eh, Mene komisaris, ahteljede von Rekekamer, kolegas. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani komisar, spoštovani predsednik računskega sodišča, kolegice in kolegi, pred nami je poročilo za leto 2011. In še enkrat lahko povem, da izjave o zanesljivosti na ta način ne moremo podati. Pogostost napake je 30 let odstotkov. Razvoj podeželja, regionalni razvoj, ribištvo, energetika, promet, to je, so pomembna področja. In to so področja, ki jih upravljajo tako država članica, kot tudi komisija. Poročilo večkrat omenja, da se pojavlja v skladu za razvoj podželja 60 odstotkov napak, potem v socialnem skladu 70 odstotkov napačnih postopkov nekdo ni upravil svoje domače naloge. Še bolj jasno bi morali povedati v svojem eh, poročilu, katere države članice so tiste, ki delujejo slabo, ki, kateri postopki so slabi. To bi morali jasno povedati. Tiste države, ki ne delujejo, ki ne upravljajo dela na korekt način, bi morali spremljati in preverjati še bolj podrobno. Menim pa tudi, da bi morali na, bolj ogledati naša lastna sredstva, naprimer DDV. Goljufije pri DDV-ju znašajo okoli 100 milijard evrov. To ni drobiš, sploh ne v teh križnih časih. Danes, ko vsi varčujemo, je zelo pomembno, da se borimo proti goljufijam in to še bolj okrepljeno kot v preteklosti. Hvala. Grazie per il gruppo ETS. Hvala lepa in sedaj za skupino ECR, eh, e kolegica Češkova, dve minuti. Eh, Važene koleginje in kolegove. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, kolegi in kolegice. Sklepi računskega sodišča so alarmantni. Glavna težava je pogostost napak pri distribuciji sredstev EU na področju deljenega upravljanja. Imamo dve področji, ki sta izjemno alarmantni. Zato potrebujemo režim, ki bo komisiji omogočil oceniti težave v posameznih držav članicah in se na to hitro odzvati. Leta 2011 smo sredstva EU na številnih področjih uporabljali, brez da bi spoštovali pravila letno poročilo pogosto predstavlja zelo žalostno podobo uporabe sredstev, naprimer na področju kmetijstva, registri niso natančni, včasih smo vračali stroške, ki jih ne bi smeli na področju sociale, napačni ljudje so bili usposabljani pogosto dobivamo prevelike zahtevke po vračilu stroškov, veliko dokumentacije manjka v dosjejih. Tudi načelo navskrižne skladnosti ni upoštevano. Ne vem, ali, ali je to rezultat nepripravljenosti spoštovanja pravil ali pa celo hujših zlih namenov. Naprimer, področje regionalne politike. Tam je pogostost napak velika. Organi so imeli ustrezne podatke, zato da bi te napake odpravili še preden bi komisija plačevala zahtevke po vračilu stroškov. Mehanizmi na ravni držav članic niso učinkoviti. Ti mehanizmi morajo biti učinkovitejši, tudi odgovornost mora biti la, eh, bolje določena. Nadzorni mehanizmi na vseh področjih evropske politike niso učinkoviti, so le delno učinkoviti, kar pomeni, da moramo poglobiti ta nadzor. Obenem moramo bolje osredotočiti sredstva in jih usmeriti v pomembna dobra, dobra sredstva, dobre, dobre področja. Tudi če imamo veliko sredstev in jih ne uporabljamo ustrezno, to seveda ne bo dobro za državljane. Najlepše hvala v imenu skupine EFD, kolegica Andresen za minuto in 30. Hvala, gospod predsedujoča. To je že 18. zaporedno leto da računsko sodišče ne, more, sodišče ne more dati razrešnice za proračun. 50 odstotkov vseh transakcij ima napake. Vedno slišimo iste stvari. To je napaka držav članic. One so tiste, ki napravljajo napake. Ampak da koplečevalci zaupajo svoje sredstva Evropski komisiji. Evropska komisija pa ne uspe izvajati nadzora, še preden da sredstva državam članicam vedno znova potrdimo proračun in govorimo, da napaka ni goljofija. No, če kmet dobi denar za svojih 150 ovac in nadzorni organ ugotovi, da kmet teh ovac sploh nima, je to goljofija. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za denar davkoplačevalcev. Države članice obtožujemo, in jim pravimo, da morajo najti več sredstev za evropski proračun. Zato je potrebno rezati proračun. Zakaj, zakaj še čakamo? Hvala. Grazie. Hvala lepa. In sedaj za skupino GUE dajem za minuto in 30 besedo kolegu Sondegardu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi sodišču za dobro letno poročilo. Nažalost, kot smo že slišali, je to dokument, ki kaže, da se gibamo v napačni smeri. Od leta 2007 do 2009 je bila pogostnost napake vedno manjša, padla je na 3,3 odstotke na vseh področjih. To je bilo zelo pozitivno. Sedaj pa je ta pogostnost napake spet eh, zrasla. Leta 3, 2010 3,7, 2011 pa 3,9 odstotka. Število napak v revidiranih transakcijah se je povečalo iz 33 odstotkov 2010 na 40 odstotkov leta 2011 in to ni dovolj dobro. Ko smo se gibali v pravi smeri, je komisija pobrala vse te nagrade. Naj še enkrat rečem, ne zamerim komisiji za, za to, da se veseli dobrega delovanja. Ampak kdo bo odgovoren, če bo naslednje leto pogostnost napake zrasla? Sedaj je pogostnost napake že dve leti zapored višja in ni dobro, da komisija za to obtožuje vse ostale. Konec koncev je komisija tista, ki je odgovorna za denar iz proračuna Evropske unije. Naslednje leto bo zelo pomembno. Če bomo še v tretjem letu zapored priča vedno višji pogostosti napaki, mi poslanci in poslanke tega ne bomo mogli upravičiti pred obrazi naših voljivcev. Gibali smo se v pravi smeri, ampak sedaj ne moremo sprejeti dejstva, da gre vse spet na robe. Grazie, Hvala lepa. V imenu nepovezanih kolegica Sinclair, minuto in 30, izvolite. Moji voljivci ne bodo presenečeni, ko bodo videli, da je njihov davkoplačevalski denar Evropska unija zapravila in to na nepošten način, na netransparenten način. Gre za nekaj več kot 1,3 biliona evrov. Že 18 let gre za slabo porabo denarja, ki ga nadzirajo neizvoljeni organi Evropske unije. Slišali smo, koliko napak lahko odkrijejo države članice, ampak ali je to sploh potrebno? Nepotrebna pravila oziroma slaba pravila nas vodijo v takšno porabo. Eden izmed težav, oziroma en, en primer je naprimer 700 milijonov evrov, ki jih je Evropska unija porabila za ustvarjanje pravne države na Kosovo, naprimer. Če bo Evropska unija po nepotrebi zapravljala davkoplačevalski denar voljivcev, državljanov in državljank Evropske unije, potem bo izgubila zaupanje. Kaj pa financiranje političnih skupin? Naprimer, Eh, stranka UKIP v Združenem kraljestvu je prejela ta sredstva. To je, to je stranka, v kateri so tudi nekateri nacisti. Evropska unija zgublja svoje zaupanje in zato potrebujemo referendum. Bolje prej kot slej. Grazie, la parola. Hvala lepa. Sedaj pa drugi prijavljeni govorniki. Kolega Ortiz, dve, kolegica, dve minuti imate na voljo. che non è in aula qui. Nije, torej kolega Stravakakis, izvolite. Ste prisotni? Buenos días. Eh, eh, creemos que el, el... Najlepša hvala, predsedujoča. Menimo, da poročilo računskega sodišča, ki ga je predstavil predsednik, nakazuje na številne težave, ki jih moramo rešiti. Vsi moramo opraviti svoje delo, pri tem moramo biti previdni. Pristojni odbor v parlamentu, komisija, računsko sodišče, vsi pravimo, da lahko storimo več in da dosežemo boljše rezultate. Tu pa imajo svojo nalogo tudi države članice. če bomo vsi upravili svoje delo, bo, bodo na mizi najboljši rezultati. In najboljša oziroma boljša razdelitev denarja je naš cilj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa res poslanec Stravakakis. Ena minuta. Najprej se želim zahvaliti predsedniku računskega sodišča za poročilo letnega, poro, eh, za predstavitev poročila računskega sodišča za leto 2011. V okviru krize v Evropski uniji je pomembno, da se javna sredstva porabijo na najboljši možen način. Tu obstajajo pa številne težave, številni napačni postopki, naprimer na področju regionalne politike, prometa, energetike in tako naprej. Uh, Številke so se v primerjavi z preteklostjo res znižale, ampak še vedno so previsoke. Zagotoviti moramo, da bodo sredstva Evropske unije porabljena na najbolj učinkovit način. To ne pomeni, da zmanjšamo izdatke, ampak da povečamo nadzor nad uh, sredstvi. Vsi pristojni organi morajo zagotoviti boljšo porabo evropskih sredstev. Če 60 odstotkov napak Eh, lahko ugotovijo že države članice, naprimer na področju strukturnih skladov, potem je to res eh, velik prostor za izboljšavo. Hvala. Hvala lepa in sedaj kolega Mulder, dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej se želim upravičiti predsedniku računskega sodišča in komisarju, da nisem bil prisoten na razpravi že od začetka, kajti bil sem na drugem pomembnem sestanku. Številni moji kolegi so že dejali, da gre za 18. poročilo računskega sodišča. Zelo težko zagovarjamo naše postopke pred javnostjo, če gre že za 17. poročilo oziroma za 18. poročilo, ki ni pozitivno. Moramo si gledati, kaj lahko spremenimo. V preteklosti smo že sprejeli določene okrepe, zvišanje kazni za napačne postopke, potem večjo transparentnost, ampak nič ne deluje. Parlament se že nekaj let bori za to, da bi pri podeljevanju sredstev državam članicam Eh, zahtevali več politične odgovornosti od tistih držav, v katerih je pogostost napak najvišja. V preteklosti, v preteklosti smo že zahtevali od držav članic, da eh, podpišejo izjavo o odgovornosti v zvezi z porabo sredstev. Ne vem, ali smo s tem kaj dosegli. Mislim, da ne. Nova proračunska ureditev državam članicam omogoča, da prostovoljno oddajo izjavo o pravilni porabi sredstev. Mislim pa, da mora biti komisija tukaj zelo dosledna in od držav članice res zahtevati, da to storijo. Tiste države, ki to storijo prostovoljno, morajo imeti prednost, če lahko res zagotovijo 100-odstotno transparentnost. Podpreti jo morajo tako računsko sodišče Evropske unije, kot tudi računsko sodišče v eh, sami državi članici. Tiste države, ki so. Eh, dobre, ki na dober način porabljajo sredstva, morajo biti zato tudi nagrajene. Hvala. Grazie, la par- Hvala lepa. In sedaj dajem besedo za minuto in 30 kolegu Vlašaku. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, tisti, ki berejo letno poročilo računskega sodišča, lahko opazijo, da nekdo vedno dela napake. Pogostost napake je visoka, nadzora ni in posamezni programi so to lukničasti, da to Evropski uniji ne prinaša dodane vrednosti. Eno izmed področji, ki je tu omenjene, je politika za razvoj podeželja. Več oziroma do 50 odstotkov je eh, napak v tem um, dosjeju oziroma tem, na tem področju. Postopki javnega naročanja so tu popolnoma netransparentni in to so osnove, osnovne težave. Ne gre za to, da prejemniki želijo zanalašč goljufati pri teh postopkih, ampak ne razumejo jih. Birokracija je neznosna in postopkov enostavno ne znajo na pravilen način izvajati. Včasih nekaj storijo, mislijo, da delajo prav, v dobri veri, ampak potem jim revizor pravi, da so storili napako. Naprimer pri velikosti uh, svojega posestva, ki ga upravljajo. Potem pa morajo denar vračati. Računsko sodišče pravi, da mora biti nadzor strožji, da mora biti bolj temeljit, da moramo pripraviti ustrezne sankcije, ampak to ni prava pot. Edini način kako to spremeniti, je revizija vseh pravil, poenostavitev postopkov in bolj eh, okrepljeno partnerstvo pri postopkih, pri projektih. Ko bodo projekti dovolj preprosti, razumljivi, potem bodo tudi um, preprosto uresničljivi. Do takrat pa tega ne bo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Hartong, za minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Računsko sodišče je predstavilo poročilo za leto 2011 in to je spet nekaj, kar je namen, kaj naj bi bilo namenjeno državljankam in državljanom. Tukaj smo slišali, da naprimer kmetje prejmejo denar za svoje ovce, ampak eh, če storijo pred nekakšno napako, morajo denar vrniti. Vse dobro in prav, ampak že 18. zapored slišimo, da nekatere države članice na svojih nadzornih postopkov ne izvajajo na pravilen način, ne preverjajo, kako državljani porabljajo denar, ki jim je bil dodeljen. Tukaj obstaja razlika med posameznimi državami in te države, ki so slabe, bi morali javno izpostaviti, povedati, katere so. Ko smo slišali, bo na ta način z tako slabimi postopki težko obraniti in upravičiti dodano vrednost, ki naj bi jo Evropska unija imela. Dobro je, da nekatere države to jasno povedo in da tudi nekateri poslanci to jasno povedo. Hvala. Grezle, dve minuti. Hvala lepa. Gospa Grezle, dve minuti, izvolite. Hvala predsedujoča, spoštovani gospod predsednik, predsednik računskega sodišča, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes me je sram. Sram zato, ker svet pravi, da nima uh, eh, popolnoma vloge pri postopku um, podelitve razrešnice. Pravi, da moramo upoštevati njegova priporočila, ampak danes predstavnik sveta ni tu in zato me, me je sram. Slišali smo različne številke. 96 odstotkov postopkov ne bi bilo pravilnih. Se pravi, pogostost napake je nekaj čez 3 odstotke. Kje smo storili napake? V Evropi lahko vidimo številne demonstracije. Kaj smo storili z denarjem, ki je bil namenjen mladih, eh, mladim? Kaj, ali smo znižali eh, brezposelnost med mladimi? Nismo. Kaj smo storili za sredstva, ki so bila namenjena za raziskave in razvoj? Nič. Kaj, kaj smo storili s tem denarjem? Ali je to eh, pomagalo državam članicam? O tem bi rada razpravljala. Mislim, da bi morali v današnjem času, v današnjem stanju Evropske unije, govoriti o zadevah, ki jih lahko spremenimo s sredstvi, ki jih imamo na voljo. To je pomembno. Pri postopku podelitve razrešnice bi morali govoriti o pozitivnih stvareh, ki jih lahko prikažemo oziroma ki jih lahko eh, predstavimo državljankam in državljanom. Brez tega Evropske unije ne bo. Komisar Šemeta Včasih je bilo tako, da je vsako peto plačilo, vsak peti, vsaka peta transakcija v Evropski uniji bila uspešna, danes samo še vsaka četrta. In finančna kriza vpliva na javno porabo v državah članicah. Vidimo, da, da je povezava tu nedvomna. Zato mora Evropska unija tu reagirati, odzvati se moramo. Razmišljam v smeri, da bi lahko komisija morda pripravila dodatna pravila v prihodnosti da bi lahko oblikovali pravila za izvajanje postopkov v državah članicah. Seveda, če teh pravil ne bomo, morali, ne bomo mogli nadzirati in spremljati, potem bo to zopet strel v prazno. Preprečiti moramo katastrofe, o kateri govorimo vsako leto in tega je vam že dovolj. Grazie, la parola... Hvala lepa. Kolega Von, minuto in 30, izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsedajoča. Kot poročevalec za poročilo PIF, vsekakor pozdravljam letno poročilo računskega sodišča. Komisila, ki, eh, kolege, ki so to že prebrali, so videli, da je pogostost napake 3,9 odstotka, ampak mislim, da bi morali povedati še nekaj drugih stvari, ne samo te številke. Naprimer, zdi se mi pomembno, da je računsko sodišče že izpostavilo, da obstaja razlika med napakami in goljufijami. Samo nič cela dva odstotka plačil, uh, pri nič cela dva odstotka plačil se pojavljajo goljufije. In mislim, da je to posledica dobrih sistemov. Naprimer, prekomerna plačila ali pa premajhna plačila se naprimer um, eh, eh, klasificirajo na enak način. Tako da gre za um, postopke, ki niso posem jasni. Morda bi lahko sodišče v prihodnosti to bolj podrobno razdelalo, tako da bo vse skupaj bolj jasno. V desetem poglavju je sodišče prvič omenilo eh, izboljšanje postopkov pri ocenjevanju postopkov komisije. Mislim, da bi to, to morali še dodatno izboljšati. To je izhodišna točka, kajti računsko sodišče bi moralo imeti nalogo, da išče možnosti za izboljšave. izboljšave, naprimer v državah članicah, pri postovanju parlamenta, komisije in vseh drugih organov. Morda bi morali v prihodnosti imeliti revizijske postopke, ki bi morali temeljili na tveganjih. Revizijski postopki so dobri, ampak ne smejo biti sami sebi namen. Morajo imeti za posledico spremembe v naših sistemih. Hvala. Hvala, Hvala lepa in sedaj dajem besedo o kolegu Eren Rauzerju za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča, kolegice in kolegi. Mislim, da se vrtimo v krogu. Vsako leto slišimo številke o pogostosti napake. Vsako leto slišimo, da izjave zanesljivosti ne moremo podeliti za ista področja. In vsako leto ugotavljamo, nažalost, da predsednik komisije Barozo ni uspel s svojim ciljem, ki ga je oblikoval leta 2005. Mislim, da napredujemo samo po milimetrih. In ena težava pri tem je, da je proračun Evropske unije ahilova peta celotne EU. V zvezi s tem poteka številne razprave, številni preperi. To bo primer tudi danes večer v Bruslu, ko se stane Evropski svet. Mislim, da bi tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov proračuna lahko uh, spremenili stvari, vse skupaj izboljšali. Uh, Slišali smo že, kakšna je stopna, kakšna je pogostost napak pri upravljanju sredstvi. Pri prihodkih na pritokovni strani bi lahko kot dolgoročen cilj zapisali, da bi nacionalne prispevke v proračun Evropske unije odpravili, da bi jih nadomestili z instrumenti, kot je naprimer davek na finančne transakcije, tako da bi Evropska unija imela lasna sredstva in s tem bi odpadle vse razprave o rabatih, o prispevkih, o um, napakah in o krivicah. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Jala Sender za eno minuto. Izvolite. No. Sí, gracias, Najlepša hvala, predsedujoča. Danes smo spet pred paradoksom, da gre za 96 odstotno 96 odstotni nadzor nad proračunom Evropske unije, 4 eh, odstotke pa so eh, napake. Če se gledate, je to znesek, ki zajema več kot en odstotek BDP-ja celotne EU. Imamo torej zelo dober sistem za nadziranje, zelo dobro komunikacijo med računskim sodiščem in komisijo, ampak Kot izhaja iz poročila kolega Gajerja, vidim, da se ne moremo prebiti iz začaranega kroga. Govoriti bi morali o bolj specifičnih zadevah, o napakah, ki se dogajajo v državah članicah, naprimer pri razvoju podeželja. Zdaj se premikamo na področju eh, SKP-ja v druge vode. Pri razvoju podeželja bi lahko zagotovili boljši nadzor nad eh, porabo sredstev, ampak vidimo, da države članice pri tem niso dosledne. To spremljanje bi morali zato v državah članicah okrepiti, izboljšati. Pogledati bi si morali, kaj vse se lahko izboljša na področju revizijskih postopkov v državah članicah. In pripričana sem, da bi eh, odkrili marsikaj zanimivega. Komisija in komisar Šemeta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 odbora, ki so pripravili to letno poročilo, pa tudi iz letnega izračunskega sodišča. Razen tega pa želim povedati naslednje. Mogoče smo se znašli v podobni situaciji, ko gledamo v kozarec in ne vemo, ali je pol prazen ali pol poln jaz sem med tistimi, ki bi rekel, da je kozarec poln prazen, če govorimo o proračunu Evropske unije oziroma sredstvih, kako se rabijo. To je zdaj že drugo leta, da se pogostost uh, napake povečuje, drugo leto zaporedoma in zaradi tega, kar zadeva Eh, ta trend, ne moremo reči, da je pozitiven, kajti to se ponavlja že drugo leto zaporoma. Žal mi je, da tukaj ni predstavnikov sveta, ko govorimo o tako pomembnih zadevah. In razen tega bi po moje Evropski svet uh, moral biti vendarle bolj prisoten. Uh, ni ne predstavnikov uh, ciprskega predsedstva, niti predstavnikov sveta oziroma stalnega predstavništva. Držav, svet bi prav gotovo moral slišati, kaj se govori o porabi držav članic. Uh, Kar pa se tiče porabe kohezijskih sredstev, tukaj smo priča nekolikšnemu izboljšanju in dejansko se je tukaj pogostost napake pri porabi sredstev zmanjšala. To je pozitiven znak, pozitiven signal in eh, sedaj pred začetkom vrha, tik pred začetkom, je zelo pomembno razmišljati o solidarnosti in koheziji. Hvala lepa. Mislim, da kolega Golniša ni. In tudi mislim, da ni kolegi, kolega Sarvame, torej dajem besedo za eno minuto kolegici Klevi. Grazie, signora Presidente dejstvo da bi kar šestdeset odstotkov najdenih napak v implementaciji regionalne politike lahko in morale opaziti države članice je izjemno zaskrbljujoče. nujno je da se v prihodnje več pozornosti posveti pripravi projektov z jasnimi cilji ki bojo resnično prinesli evropsko dodano vrednost ter tako zagotovili učinkovito porabo. pridružujem se tudi tistim ki so danes omenili da je potrebno slediti situaciji po vseh državah članicah ključnega pomena je da kohezijska politika kot ena izmed najpomembnejših orodij za spodbujanje gospodarske rasti in novih investicij v prihodnjih sedmih letih ostane močna in finančno podprta evropska politika zato je toliko bolj pomembno na tej točki izpostaviti da boljše porabe ne bomo dosegli z zmanjševanjem sredstev temveč le z bolj učinkovitim nadzorom in konkretnimi zavezami držav članic za boljše upravljanje sredstev.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 Kalonajt, torej vam in vašim sodelavcem in sodelavkam se zahvaljujem za opravljeno delo ter za sodelovanje z eh, predstavniki oziroma poslanci parlamenta. Tudi komisarju Šemeti se zahvaljujem za to, da nadaljuje enako dobro delo kot njegov predhodnik ter eh, se posveča izboljšanju eh, računskih zadev kolega Sonik žal danes zaradi drugih obveznosti ni mogel biti med nami. Uh, ravno tako obžalujem, da ni nobenega predstavnika sveta. To poročilo je pravzaprav prišlo prepozno. Sam sem uložil določene amadmaje za to, da spremenimo roke. Evropska komisija dejansko mora predstaviti eh, finančna poročila pravočasno, tako da parlament lahko glasuje do 31. januarja. Neverjetno je, da danes, novembra, še vedno razgovorimo eh, o finančnih poročilih iz leta 2000. 2011. Delovna skupina bi se morala uh, sestati tako, da bi spremenili te roke. Uh, eh, 320. člen uh, pogodbe pravi, da parlament mora spremljati, uh, kak, da se financ kakšna sredstva eh, ustrezno porabljajo v Evropski uniji. Ali računsko sodišče eh, lahko eh, se tukaj vključuje? Namreč 9 milijard evrov nam manjka sredstev, računov ne moremo plačevati in ravno upravljanje finančnih sredstev je tisto, kar bi računsko sodišče moralo nadzorovati. Skupno upravljanje oziroma deljeno upravljanje je nekaj, kar moramo revidirati. Koliko Eh, je treba sodelovati skupaj z nacionalnimi kontrolnimi inštitucijami. Deljeno upravljanje je bilo sicer eh, dobro v določenem trenutku, sedaj pa ga moramo preučiti, revidirati in ugotoviti, ali lahko vzpostavimo neko skupno finančno upravljanje in v celoti odpraviti deljeno upravljanje. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Ivanova za dve minuti. Gospod predsednik eh, sodišča, komisar, gospa predsedujoča, strinjam se za svojimi kolegi in se zahvaljujem eh, za vaše letno poročilo o izvajanju proračuna za leto 2011 kaj je tukaj najpomembneje? Deljeno upravljanje. V samem poročilu piše, da se to nanaša predvsem na eh, regionalno politiko in razvoj podeželja. Če naj bi bilo temu tako, potem se mora v to vključiti ne le komisija, ampak predvsem države članice. Potem pa neposredno upravljanje 20 odstotkov denarja porabi direktno eh, komisija, v eh, gostost napake pa se je povečala eh, iz 1,4 na 2 odstotka v letu 2011. Zanima me, zakaj je prišlo do tega povečanja in kaj komisija, kako komisija namerava ukrepati. Potem pa povezava objava eh, med rezultati. V desetem odstavku o eh, poglavju pišete o rezultatih v eh, evropskem proračunu. Enostavno se mora mm, spremeniti model potrošnje od tistega, ki, se, ki temelji na ustreznosti, na tistega, ki temelji na uspešnosti. Moramo oceniti učinkovitost evropskih politik. Poročilo jasno piš, ja, ja, še opisuje, da lahko še marsikaj izboljšamo in tukaj imamo veliki ziv narediti več za manj denarja. Komisija, Evropski parlament, države, članice, vsi skupaj moramo najti način, kako bomo bolj učinkovito izrabili vsak evro zlasti v teh hudih časih krize. To je tisto, kar evropski državljani od nas pričakujejo. Gospa uh, predsedujoča, to je moje zadnje nastop v plenarnem zasedanju. Zahvalila bi se vsem kolegom, še zlasti odboru iz odbora za eh, nadzor proračuna in sekretarjatu za odlično sodelovanje v eh, mnogih letih. Hvaležna sem za eh, mnoge razprave, iz katerih sem se veliko naučila in lahko se absolutno zanesete, da se bom pri svojem nadaljem delu maksimalno zauzemala za dialog z Evropskim parlamentom. Eh. Hvala lepa, kolega, kolegica Ivanova, vse dobro vam želimo pri naslednji funkciji in sedaj postopek Catch the Eye, eh, kolega Galpek. Kolegica, najlepša hvala dejansko lahko rečemo, da je Evropska unija svoja sredstva upravljala nekoliko boljše eh, primerjavi z prejšnjimi eh, leti oziroma predhodnim letom. Kar pa se tiče eh, zdravega upravljanja, izvrševanja proračuna, to je področje, kjer se lahko stvari izboljšajo priča smo še vedno visoki pogostnosti napak. In ugotavljamo, da je prišlo do povečanja napak zlasti na področju kmetijstva. Eh, razen tega pa so tudi določeni sektori precej kritični. Tam so izboljšave nujne odnosi med državami članicami in eh, eh, komisijo so um, razhajajoči se, eh, ampak to je popolnoma jasno. Seveda gre za učinkovitost uporabe na eni strani, po drugi strani pa za nadzor in treba je poenostaviti postopke. Poskušamo vzpostaviti sistem, ki bo zagotovil boljše kontrole. Davis, naslednji. Um, Hotel bi vedeti, kakšna opravičila uh, dajejo države članice uh, za svoje eh, neustrezno finančno vodenje. Uh, gospod uh, ki je vodja Juki, pa enostavno sam ne vodi računov, kot bi bilo treba. In uh, če, kako se opravičuje, Nigel Ferrič je rekel, da je izgubil svoje račune oziroma potrdila. Potem je pa rekel, ogromno računov imam, ki jih pa enostavno ni, sicer ne vem, kaj to pomeni. Rekl je, da ni imel časa eh, svoje eh, stroške urediti, čeprav je za to zaposlil ženo. In eh, navajam, rekel je, ja, nekaj računov sem izgubil, ampak kaj pa potem. A mi lahko, eh, prosim, eh, mi pove predsednik eh, računskega sodišča, če je kakršnakoli država članica kdaj rekla, izgubili smo račune, ampak kaj potem v svoje opravičilo. To je res bedno. Komisarju Šemeta. No, sedaj pa beseda komisarju Šemeti. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kol predsednik Kaldera, poslanke in poslanci. Ta razprava jasno kaže, da je deljeno upravljanje še vedno ena glavnih tem, eh, da letošnje postopka razrešnice. Obstaja pa tudi nekaj vprašanj, ki, kater, glede sredstev, s katerimi neposredno upravlja komisija. Komisija bo temeljito preučila ugotovitve sodišča ter jih tudi izvedla, kot se zahteva. To delo se je že začelo. Naj vas opozorim, na letno, na poročilo, letno poročilo aktivnosti generalnih direktoratov komisije, ki prvič v zgodovini skoraj v celoti v, se ujema z oceno računskega sodišča na osnovi tega letnega poročila aktivnostih in tudi pomislekov, ki jih je izrazil generalni eh, direktorat za kmetijstvo, raziskave in drugi generalni direktorati, je treba um, formulirati konkretne akcijske načrte v, na področjih, za katere so odgovorni. In uh, kol, komisar uh, eh, Čelož, ko, Queen, Han in drugi eh, komisarji bodo sodelovali eh, v postopku razrešnice in imeli priložnost razložiti, kakšne konkretne ukrepe in eh, delovanje bo sledilo za to, da se rešijo problemi, ki so definirani v pomislekih njihovih generalnih direktoratov ko govorimo o kompliciranih pravilih, ne gre le za komplicirana pravila na ravni Evropske unije in kot sem uvodoma tudi rekel, predlagali smo za naslednje finančne uh, obdobje resne poenostavitve. Ampak zelo problematično je tudi to, da same države članice uvajo še bolj komplicirana pravila od naših in kar velik del uh,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 napak eh, nastaja zaradi kompliciranosti pravil na ravni držav članic. To je nekaj, kar moramo zelo resno obravnavati. Omenjena je bila uh, eh, so goljofije pri uh, eh, DDV-ju in lastnih sredstvih. Komisija tukaj uh, dela uh, zelo resno, imamo mehanizem za hitro uh, odzivanje in upam, da bo da naše dodatne predloge svet zelo kmalo upravljal tudi sprejel. Naslednji eh, mesec bomo pripravili svežen predlogov za preprečevanje izogibanju davkov in davčnim goljufijam in upam, da bodo te ukrepi dovoljšni za izboljšanje situacije na področju zbiranja davka na dodano vrednost. Naj omenim tudi, uh, neto korekcije in zelo je važno, da zakonodaja, ki je trenutno v postopku, neto korekcije upošteva oziroma vključi za naslednje programsko obdobje. Mislim, da že gremo v to smer in da bomo na koncu vendarle dobili zakonodajo, ki uh, bo urajala to področje z ustreznimi pomembnimi določbami. Med um, postopkom razrešnice ste omenili nujno sodelovanje z um, predsedstvom sveta, zato da se zagotovi potrebna pozornost držav članic. Najlepše hvala. Grazie, hvala lepa, gospod eh, komisar. In sedaj dajem besedo predsedniku Kalderi. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se sprva zahvalim za eh, prijazne besede direktno namenjene meni in drugim sodelavcem, ki delamo v računskem sodišču. Naj samo rečem, da smo naredili vse, da eh, prispevamo prispevamo k tem osnovnim prizadevanjem, da zagotovimo zdravo finančno upravljanje v javnih financah Evropske unije. Vprašali ste me, ali je za revizorja eh, sprejemljivo, da če računov ni, sprejmejo odgovor, no kaj pa potem. Moram reči, v določenih primerjih dejansko taki računi manjkajo. Take probleme smo odkrili eh, in zaradi tega eh, v takem primeru sledijo posledice. Torej, odgovor so what ne velja za revizorja. In ravno tako je moja vloga ta, da se ukvarjam z osnovnimi problemi in razlogi. Mnogi izmed poslancev ste rekli, da je treba eh, izboljšati situacijo in narediti veliko več. Ampak morate se spomniti, kje smo bili na začetku tega okvirnega uh, programa in kdaj, obdobja in kdaj in kje smo zdaj. Uh, Zaradi tega je sodišče reklo, da je možno, da se sredstva na razpolago uporabijo bolj ciljno in bolj učinkovito. Ampak tukaj nacionalne oblasti igrajo ključno temeljno ulogo, kajti one so prva fronta, kjer se brani najboljša poraba sredstev na razpolago. In če dodate temu kompleksnost, eh, ker so seveda nacionalne oblasti odgovorne za eh, ne eh, določene eh, ravni sprejemljivosti, potem je seveda to zelo komplicirano. Ampak sedaj imamo enkratno priložnost, da se z osnovnimi problemi soočimo že pri načrtovanju naslednjega obdobja. Ne moremo sprejeti spreminjanja pogostosti podatk, po, napak od nič do sto. Ne, stvari same se ne bodo eh, rešile, če ne bomo se ukvarjali za samim razlogom problemov. Naše priporočilo je zelo jasno. Že dolgo časa pozivamo k enostavnim schemam za uporabo sredstev, ki določajo jasne cilje in ki zahtevajo stroškovno učinkovite kontrolne sisteme. Torej, naš cilj je, da bomo na koncu se vendarle morali odločiti, ali bomo v določenih situacijah pristali na tveganje napake. In to je nekaj, kar pozivam Evropski parlament v imenu računskega sodišča, da premisli. Naša naloga kot revizorjev pa je, da eh, ocenimo, kdo, no, eh, kje so tveganja, kje so ta področja in jih prioritiziramo ter damo jasna priporočila, kako stvari izboljšati. To je naša naloga, ki jo opravljamo po najboljših močeh. Ampak, gospod Vogen, administrativne napake vedno lahko nastanejo in te kažejo, da v sistemu obstaja določeno tveganje, ki ga nismo vnaprej predvideli, uh, so pa to situacije, ki so. Um, opredeljive. Strinjam se z gospod Gresle, da države članice in komisija morajo, morajo sodelovati, da se situacija izboljša, ko je odgovornost deljena. In naj zagotovim gospodu Odiju, da sem si natančno zapisal njegovo. Uh, njegov poziv na da court alert. Torej, eh, to poskušamo uh, čim bolj izvesti in to bomo naredili skupaj z svojimi, bom naredil skupaj s svojimi kolegi na računskem sodišču. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod predsednik in s tem zaključujem razpravo. Naslednja točka dnevnega reda je poročilo Lechtfried do delitev delegiranih pooblastil.